Cari colleghi, buongiorno a tutti. Dragi colleghi, lep pozdrav vsem. Opravičujem se za zamudo, s katero začenjamo današnji sestanek, vendar pa se lahko opravičim oziroma vsaj razložim. In sicer, bil sem na sestanku s predsedniki pod odbora za človekove pravice in obramne zadeve. Srečali smo se s 27 veleposlaniki Evropske unije in kot dobro ve, nekdani veleposlanik eh, Italije v Kabulu, gospod Sekui, ve, da so diplomati zelo artikulirani in zato mi je to vzelo nekaj več časa, kot sem predvideval, zato nisem mogel biti dopovdan z vami. Želim pozdraviti gospoda Sekoja, ki je prvič z nami pred odborom za zunanje zadeve. Čestitamo mu, ker je posebni predstavnik Evropske unije za Afganistan, ampak od junija 2009, torej v istih dneh, ko smo bili mi vsi ponovno izvoljeni v naših državah, takrat je on postal tudi visoki predstavnik, odgovoren še za Pakistan. Ta dvojni mandat pomeni seveda zelo zapleten scenarij oziroma kritičnost dogodkov na tem ozemlju, v obeh državah, o tem bomo govorili še kasneje, ampak to je dejstvo in to se dogaja. Veseli nas, da prihaja do sodelovanja med visokim oziroma posebnim predstavnikom in nami. Gospod Vendrel, predhodni gospoda Sekuja, je bil petkrat pri nas pred odborom za zunanje zadeve v času, ko je tekel njegov mandat. In to sodelovanje se sedaj še nadaljuje, upamo, da v korist vseh. Kot vsi vemo, odbor za zonanje zadeve že nekaj časa spremlja vprašanje Afganistana in vse najbolj kritične teme, ki so povezane s to regijo. Še zlasti v tem trenutku, ko prihaja do ponovnega pregleda volivnih rezultatov, kar seveda zahteva še dodatni razmislek. Eh, Želimo si torej, da bi bil dialog čim bolj ploden, teme pa so kritične in zelo zanimive. Katere so, lahko morda vprašamo tudi našega gosta, kakšne so recimo, kakšni so izgledi za afganistansko vlado. In morda, kako se lahko vključi mednarodna skupnost v ta scenarij, še zlasti ko gre za tisto, kar nas najbolj zanima, kakšna je lahko vloga Evropske unije. Potem kritično vprašanje je, kako koordinirati različne akterje mednarodne skupnosti. Prihaja tudi do nekaterih razhajanj, ki smo jim bili priča v zadnjem času. Kako se obnašati? Katere so sugestije oziroma katera so pojasnila morda, ki jih lahko naš gost da našemu odboru na te teme? Prepričan sem, da bodo kolegi želeli postaviti vprašanja, dati pripombe glede različnih vprašanj. Ampak že vnaprej bi omenil recimo vprašanje notranje varnosti, vprašanje človekovih pravic ali pa, če hočete, morda še nekoliko bolj natančno zakoni, ki so bili potrjeni, gotovo ne na način, kot smo mi vajeni urejati vprašanja, kot je recimo vprašanje pravic žensk. Ali obstaja možnost eh, volivne reforme na volitvah, predsedniških volitvah, ki so predvidene za leto 2010? Tudi s tem v zvezi bi nas eh, zanimal kak koristen element. Potem je tukaj kritičen položaj trgovine z mamili. Združeni narodi so pripravili poročilo o drogah in kriminaliteti. In v tem poročilu najdemo nekaj kar zaskrbljujočih podatkov. Gospod Sekuji uteleša dvojni mandat, kot rečeno, za Pakistan in za Afganistan tu prihaja do določene konvergence glede kritičnega pomena območja, ki je zelo močno povezano. Kakšen je torej odnos med obima državama? Stabilnost te regije je zelo tesno povezana z vprašanjem sodelovanja oziroma odsotnosti sodelovanja med obema državama. Morda, če nakažem še zadnjo temo za razpravo. To je seveda sedaj moj kratek uvod, ampak če morda omenim, kakšen bi lahko bil izid vrha med EU in Pakistanom, ki je potekal mm, ne tako daleč nazaj. To so morda samo nekateri namigi, Mm, z velikim veseljem pa bom prisluhnil prijatelju in izvrstnemu sodelavcu naših institucij, gospodu Etoru Sekuju. Hvala lepa, gospod predsednik. Vse ste povedali. Zame je čast, da lahko nastopim pred tem odborom. Včeraj zvečer sem namenoma pripotoval iz Kabula in po našem sestanku bom takoj odpotoval. Nahajamo se v zelo kompleksnem položaju, vse v Afganistanu, ampak želel sem se odzvati vašemu prijaznemu vabilu, ki ga zelo cenim. Podobno kot uh, moj predhodnik, upam, da bom tudi jaz še večkrat prišel. Moram reči, da sem vas spremljal pri delu, dragi predsednik, na območju med Kabulom in Džalalabadom. To je zelo nevarno območje in spremljal sem vas, ko ste vodili dela za rekonstrukcijo mostu, ki je bil porušen. Ampak, če dovolite, gospod predsednik, še zlasti bi se rad zahvalil tudi podpredsedniku Proveri. On je človek, zaradi katerega se danes sploh nahajamo v Afganistanu. Namreč, ko je predsedoval odboru za zunanje zadeve v italijanskem senatu, to je bilo pred petimi leti, in takrat je imel zaupanje za mladeniča, ki si je želel v Afganistan in mu je ta odhod tudi omogočil. Zato predsednik Provera, če dovolite, smatram, da ste vi odgovorni za to, da sem danes tukaj. Gospod predsednik, dame in gospodje. Moji sodelavci so mi pripravili zelo prefinjen govor, ki naj bi ga danes prebral, pa ga ne želim prebrati. To pa zato, ker bi vam raje podal bolj živ upogled v to, kakšen je položaj. Ampak, če bi prebral ta nagovor, bi na začetku najprej omenil varnostno situacijo. Namreč danes smo priča vse večjemu zmanjševanju varnosti. Če si pogledamo obdobje od 2007 do 2009, vidimo, da se je območje, kjer ni zadostne varnosti, povečalo. Uporniki širijo svoj vpliv tudi v druge dele države. Tiste, ki zaenkrat veljajo za bolj varne. Vse to se dogaja v trenutku, ko se Afganistan sooča z dvema problemoma, sam bi rekel z dvema virusoma. Prvi je frustracija, ki jo doživljajo vsaj nekateri segmenti afganistanske družbe. Imajo določena pričakovanja in vse bolj se začenjajo spraševati, kako se je izboljšalo oziroma spremenilo moje življenje v zadnjih nekaj letih. Seveda gre za zelo zapleteno vprašanje. Po letu 2001 so bila pričakovanja po izboljšanju življenja zelo velika, seveda rekonstrukcija, ponovna izgradnja države in to po 30 letih ni enostavno. Drugi virus pa, s katerim se spopadamo v tem času in tu gre skoraj da za paradoks za virus fiziološke narave in sicer gre za utrujenost donatorjev. Ali so rezultati, ki jih dosegamo v Afganistanu, dovolj zadovoljivi? Gospod predsednik, omenili ste volitve. To je nedvomno najbolj eh, živahna tema za razpravo v tem trenutku. Stališče EU je bilo že od samega začetka zelo jasno, odkar se je ta proces začel. Mi ta proces podpiramo in ne nasprotujemo in tudi ne podpiramo nobenega kandidata. Volitve oziroma proces se končno zaključuje. Drugi krok, če bo potreben, naj bi se zgodil najkasneje oktobra. Kot vemo, po oktobru oziroma po zimi bi bilo zelo težko organizirati volitve. Mi pa si v tem odločilnem trenutku ne moremo več privoščiti politične negotovosti. Tudi afganistanski prebivalci čutijo določeno utrujenost zaradi zavlačevanja tega procesa. Volilni postopki morajo teči svojo pot. Mi podpiramo proces, ki temelji na dvojem. Neodvisna volilna komisija, ki bo afganistanska in podariti moramo, da so to prve afganistanske volitve po 30 letih. In komisija za pritožbe na rezultate volitve. Trije zunani člani, ki jih imenujejo Združeni narodi, in dva afganistanska člana sta v tej komisiji. Oni lahko pregledajo določeno število volivnih skrinic in oni naj bi prišli do končne odločitve v zelo kratkem času. Zelo pomemben pa je tudi dan zatem, kaj se bo zgodilo dan po volitvah. Afganistan potrebuje predano zauzeto vlado. To je čas za nov dogovor, dogovor med afganistansko vlado in ljudmi na podlagi eh, političnega manifesta, ki ga je zapisal zmagovalec. Obstaja tudi podpora, da bi se v Kabulu organiziralo mednarodno konferenco. Vlada, nova vlada, mora tem ljudem pokazati svojo odgovornost in zauzetost za delo. V zvezi z volitvami imamo dobre in slabe novice. Slabe novice so, da obstajajo obtožbe glede nepravilnosti in goljufi. S tem v zvezi komisija za pritožbe nad eh, rezultati volitev izvaja preiskavo. Imamo pa tudi dobre novice. Prva dobra novica je bila, da je šlo za volilno kampanjo, ki je bila zelo živahna, ampak tudi zelo dostojanstvena. Središče oziroma težišče je bilo na vsebini in veliko Afganistancev je pokazalo izredno zanimanje imeli smo recimo razprave med predsedniškimi kandidati na radiju, na televiziji in na milijone Afganistancev je poslušalo te predvolilne, ta predvolilna soočenja in prosilo za odgovore na svoje vprašanja na podlagi predvoljivnih programov in želeli so slišati, kakšne rešitve ponujajo. Etnična razsežnost – tega procesa je bila precej spodbudna. Gre za to, da za razliko od prvih volitev oba kandidata, oziroma prva dva kandidata, predsednik Karzaj in dr. Abdullah, oba sta dobila glasove tudi na območjih, kjer večina ne pripada njihovi oziroma njuni etnični skupini. To, da je bilo možno organizirati volitve, je bilo samo po sebi dober rezultat. Predstavljajte si državo, kjer veliko ljudi še nikoli v svojem življenju ni videlo svinčnika ali pa glasovnice, ki so bile precej zapletene. Ali pa predstavljajte si, da je v nekaterih vaseh bilo potrebno uporabiti 300 oslov, da smo vsa volivna gradiva poslali tudi v najbolj oddaljene vasice. Pred par tedni sem se srečal s skupino vaših kolegov, ameriških eh, poslancev in eden od senatorjev mi je dejal, ko sem bil zadnjič izvoljen, je bila volivna udeležba zelo nizka in razlaga je bila, da je bil dal, dan deževen in da se ljudem ni dalo na volišča. No, če upoštevate vse grožnje, ki so jih izrekli talibani in drugi uporniki prebivalcem. Imamo izkušnje, recimo, ki so jim odrezali prste ali nosove. To samo po sebi pove, da si Afganistanci želijo krojiti lasno usodo. Kot sem povedal na začetku, celoten ta proces temelji na enem vprašanju, kakšen je varnostni položaj. Ampak mislim, da moramo tukaj nekaj zelo jasno povedati. Varnost je zelo zapletena in ima več obrazov. Seveda gre za vojaško vprašanje in če si pogledamo NATO-vo doktrino, imamo različne faze oblikovanja, izgradnje, zadržanja, ampak ko morate zadržati neko ozemlje, ki ste ga prej očistili, potem tudi graditi ne morete. Torej, tu imamo vojaško razsežnost varnosti, obstajajo pa tudi druge. Ena je razvoj, torej gospodarski vidik varnosti. Ponavadi pravimo, da moramo na svojo stran pridobiti tako možgane, kot tudi srca ljudi. Mislim pa, da bi k temu morali dodati še trebuhe, kajti brez razvoja, brez tega, da ponujamo upanje za prihodnost in za sedanjost, ne moremo pridobiti eh, ljudi ne po razumski plati in tudi ne njihovih src. Ampak še nekaj treba omeniti in tu se mi zdi, da zlasti Evropa počne veliko. Gre za institucionalno razsežnost. V Afganistanu se včasih dogaja, da imamo državo, ki velja zlasti na lokalni ravni kot nesposobna, da bi zagotovila osnovne storitve. Storitve, ki jih mora zagotoviti vsaka država. Začenši od varnosti do pravosodja, izobraževanja, ustvarjanja delovnih mest. talibani imajo možnost, da razširijo svoj vpliv na določenih območjih, enostavno zato, ker država ni prisotna in ker ne more nuditi teh storitev. Primer. Če upoštevate, da 60 odstotkov vseh primerov, ki naj bi šli na sodišče, zadeva premoženje, pravico do premoženja, Zlasti na podeželju obstaja možnost, da se zadeve lotite na nasilen primer, recimo, če imam težavo s svojim sosedom, ali pa se lahko obrnete na sodnika, če sodnika ni, ali pa če je sodnik nesposoben ali pa podkupljen, potem ljudje vzamejo pravico v svoje roke. In tu imajo talibani možnost, da zagotavljajo roko pravice. Podobno velja tudi za izobraževanje oziroma ustvarjanje delovnih mest. Veliko ljudi. No, imamo različne ocene, 50-70 odstotkov, ampak veliko ljudi se pridruži vrstam talibanov zato, ker ni nobene druge gospodarske alternative. Na nekaterih območjih vemo, da dobijo ti ljudje približno 300 dolarjev mesečno, da se pridružijo talibanom. Skratka, ni nobenih drugih gospodarskih priložnosti. reševanje te institucionalne razsežnosti lahko zagotovi da se bo dramatično zmanjšala naklonjenost za upornike. Razmišljamo o možnosti, da bi organizirali Akademijo za javne uslužbence država namreč potrebuje javno upravo še zlasti na lokalni ravni. Afganistanska vlada. Afganistanska vlada mora razširiti svoj vpliv iz Kabula v druge province. Evropa tu počne veliko. Omenil bi Eupol. Eupol predstavlja najbolj prepoznavno obliko angažiranosti in se je sedaj zelo konsolidiral pri svojem delu. Eupol zagotavlja celo vrsto stvari. Kot prvo, reformo, ki pomaga Ministrstvu za notranje zadeve pri reformi afganistanske civilne policije. Policija je ključni akter na področju institucionalne razsežnosti varnosti. Poleg tega sodelujejo tudi z ameriško misijo CSTC Alfa, ki je zadolžena za policijsko reformo, še zlasti na področjih, kot so recimo oblikovanje organiziranosti policije, potem preiskave kaznjivih dejanj, kar je nujno potrebno tudi glede na visoko stopnjo kriminalitete, potem izvajanje policijskih dejavnosti na podlagi obveščevalnih podatkov. Do pred mar, par meseci sploh ni bilo policijske obveščevalne službe. Potem krepitev sodelovanja med policijo in pravosodnimi organi je naslednje področje, kjer deluje EUPOL. Sedaj pa bi rad na vas naslovil poziv. EUPOL še vedno nima dovolj kadrov. Po zadnjih podatkih imamo približno 270 mednarodnih policistov. Upoštevati moramo, da je v končni fazi na državah članicah EU in njihovi pripravljenosti, da napotijo več ljudi. Zato je moj poziv, ki ga naslavljam na vas, ta, da nam pomagate pri krepitvi misije, kar je ključnega pomena za skrepitev stabilnosti Afganistana. Rad bi podaril še eno stvar, ki se mi zdi ključnega pomena. In sicer gre za regionalno razsežnost naše prisotnosti v Afganistanu. Dolgo časa smo krizo Afgani, v Afganistanu smatrali za krizo, ki ima en sam scenarij, pa ni tako. Upoštevati moramo tudi regionalni scenarij, kjer pa ne gre samo za odnos med Afganistanom in Pakistanom oziroma odnosom med Afganistanom in sosednjimi državami. Ne, tu je ključnega pomena širša regija in kdorkoli lahko pozitivno ali negativno vpliva na stabilnost Afganistana v tej regiji, mora biti vključen v naše sodelovanje. Trdno sem prepričan, da je v interesu vseh, da Afganistan postane stabilna država, ki bo prijateljska država vsem državam. Država, ki bo prenehala uvažati varnost, pač pa jo bo začela izvažati. Ene teme, gospod predsednik, niste omenili, je pa po mojem zelo pomembna in sicer gre za vprašanje sprave. Zelo pogosto govorimo o spravi s talibani. Sam bi vam rad ponudil mojo vizijo glede tega. Naj najprej povem, da mi ta beseda sprava ni všeč. Mislim, da nima zelo dobrega prizvoka. Sam bi uporabil drugo besedo, to pa je vključevanje. To pomeni nekaj zelo konkretnega. Vprašanje je torej, ali naj se pogovarjamo s tistimi, ki jih danes opredeljujemo kot upornike oziroma talibane? Moj odgovor je da. Pod pogojem, da obstajajo določene rdeče črte, ki ne smejo biti prečkane. Prvo razlikovanje je med ponovno integracijo in spravo. Ponovna integracija se nanaša na tiste, ki so utrujeni od bojevanja. To so pravzaprav delavci talibanov, ki nimajo ideološke motivacije. Če si pogledamo talibansko galaksijo, vidimo, da imamo zelo različne motivacije. Ta galaksija, če jo smem tako imenovati, je zelo različna in poudarjam, zelo razdrobljena. Razdrobljena, ker je to ključnega pomena, če hočemo razumeti Afganistan imamo tiste, ki jih je infiltrirala Al-Kaida. Imamo tiste, ki, če smem tako reči, so bolj nagneni k temu oziroma so razočarani na tem, kar je počela vlada. Njihov občutek je, da so žrtvovali njihova plemena, njihove plemenske skupnosti na račun drugih potem so nekateri, ki so samo čisti delavci talibanov, potem imamo skupine kriminalcev, ki so si poiskali skupnega sovražnika v obliki države. Potem imamo tiste, ki samo čakajo in gledajo, ali naj sklenejo kompromis z državo ali ne, zlasti, če država velja za šipko. Potem imamo tiste, ki prihajajo iz begunskih naselij. To so ljudje, ki so povsem ločeni od svoje prejšnje realnosti, tudi v nekem družbenem smislu. Skratka, razdrobljenost v Afganistanu je ogromna. Potem pa v zvezi s pravo. Menim, da bi vse skupaj moralo temeljiti na nekaj načelih. Prvič, spoštovanje ustave ustava je zelo konkreten dokument. Zakaj? V ustavi imamo vrsto rdečih črt, ki jih ne smemo prekoračiti. Zakaj prvič gre za ustavo republike, torej ne govorimo o nekem islamskem emiratu. Ustava priznava enakost med moškimi in ženskami. No, ne moremo sprejemati, da se prekorači ta rdeča črta in da recimo ženske ne morejo hoditi v šole. Ustava recimo tudi določa rdečo črto, kar zadeva temeljne človekove pravice in tudi teh kršitev ne moremo spregledati. Ta politični proces, ki temelji na ustavi, je odprt za vse tiste, ki sprejemajo te rdeče črte in ki si želijo biti vključeni. Vključenost pa pomeni še nekaj drugega. In sicer zagotoviti moramo, da bodo vsi razmišljali o procesu sprave na ustrezen način. In vsi, ki si želijo te sprave, morajo imeti možnost, da se vključijo. Na tej podlagi bi se proces lahko obnesel, biti pa mora afganistanski proces, ki ga sicer podpira mednarodna skupnost, ampak to je v osnovi afganistanski proces. Nadaljni pogoj pa je, da bo ta proces sprejet tudi na strani drugih akterjev v tej regiji. Kaj lahko naredi Evropa? Mislim, da Evropa že počne veliko. Mislim pa tudi, da lahko Evropa naredi še več. Najprej v finančnem pogledu. Evropa je od leta 2002 do danes Afganistanu zagotovila več kot 8 milijard evrov seveda govorimo o ne vojaški pomoči. Evropa je prisotna na območjih, ki so absolutno ključnega pomena po kmetijski plati, po zdravstveni plati in po plati upravljanja. Kot rečeno, napotili smo misijo imenovano Eupol. Eden vaših bivših kolegov, general Morion, je tudi vodil opazovalno misijo EU, ki je odigrala ključno ulogo ne samo pri opazovanju predsedniških volitev, ampak ta misija je tudi pripravljala in nudila podporo tako imenovanemu volivnemu ciklusu. Kot nas je predsednik spomnil, bodo prihodnje leto potekale parlamentarne volitve in tudi volitve v okrajne svete. Te volitve bodo ključnega pomena. To bo prvi stik med ljudmi in institucijami na lokalni ravni. Poslanci, predsednik so vsi v Kabulu, medtem ko ti okrajni sveti Oni so tisti, ki delujejo na lokalni ravni. Torej, oni so prvi stik, najnižja raven afganistanskih institucij. Ne smemo pozabiti tudi, da so vse najpomembnejše konference v Afganistanu potekale v Evropo. Od Bona, Londona, Pariza, Haga in slišali smo tudi, da bi utegnile biti organizirane še nove konference. To ima velik pomen in je tudi zelo dobro sprejeto med Afganistanci. Ampak še nekaj, kaj je Evropa? To je vprašanje, ki se ga Afganistanci včasih zastavljajo. Moj odgovor je, Evropa je skupen sistem vrednot, ki so nam skupne. Med njimi so človekove pravice, odgovornost, transparentnost in tako dalje. To je točno tisto, kar potrebuje afganistanska država. Vendar pa bi rad šel še korak dlje. Rekel bi, da je izgradnja Evrope temeljila na dveh konceptih. Idealizem in realizem. Temeljila je na prevladi skupnih interesov namesto na prevladi rivalstva med državami. Če to prevedemo na regionalno raven in sicer v regiji, kjer je nezaupanje vsakodnevno dejstvo, kjer pa bi lahko tudi v gospodarskem smislu dosegli namesto tega veliko priložnosti, kot se je to zgodilo recimo v Evropi. Kajti Evropa je temeljila na energetiki in jeklu in premogu. Mi lahko ponudimo nikakorne modele, nedvomno pa vse naše izkušnje. Kaj lahko naredijo parlamenti oziroma ta parlament konkretno? To je vprašanje za vas in to je po mojem ključnega pomena. Najprej naj podarim, da verjamem v parlamentarno diplomacijo. Parlamentarna diplomacija je pa vsem ključnega pomena tudi v situacijah, kakršno imamo v Afganistanu, kjer so institucije nove in kjer parlament lahko odigra veliko večjo vlogo. Tudi tisti, ki predstavljajo najboljšo energijo v Afganistanu, bi lahko bili vključeni v dialog z vami. Zato predlagam, da čim več sodelujete z afganistanskim parlamentom. To bi bila velika spodbuda. In zdi se mi, da moramo ustrajati pri tem in biti zelo zauzeti, kajti konec koncev je Afganistan zelo mlada država. 60 odstotkov prebivalcev je mlajših od 30 let. In če se bodo taki demografski kazalci nadaljevali, potem bo čez 15 let let več kot 70 odstotkov prebivalcev mlajših od 20 let. Zato moramo ostati na tej poti, da ne bi izgubili ene cele generacije. Še par besed o Pakistanu. Vem samo par besed, ker vem tudi, da se čas izteka. Ali pa morda to lahko naredim tako, da odgovorim kar na vprašanja. Ringrazio l'ambasciatore Sequi per questo suo. Hvala veleposlaniku Sikviju za ta prispevek, ki je zelo obširen. E, torej, jaz sem omenil že prej nekaj tem in gospod Sikvi je tudi podal nekaj tem, ki bodo gotovo predmet zanimive razprave. Želim najprej povedati nekaj osebnega. Veleposlanik je spomnil na nekaj, kar se je zgodilo pred kratkim, ko sva se srečala v Kabulu, ko je bil italijanski veleposlanik tam in jaz sem bil župan Milana. In skupaj sva vodila delo za izgradnjo mostu, ki se je podaril. Ampak zakaj sva bila tam? Ne zato, ker sva postala. Uh, torej, ker sva naenkrat uh, se ukvarjala z gradnjo mostov, temveč zato, ker smo eh, kot eh, mesto Milan eh, Kabulu podarili med drugim 49 avtobusov in s tem smo tudi bistveno prispevali k eh, prometni infrastrukturi tega mesta. Ko sem slišal, da brez neke ekonomske pomoči ni mogoče pridobiti src, sem se spomnil, da je tudi to delo, ki sva ga vodila tam za gradnjo mostu, uh, imelo nek smisel, ki je aktualen še danes. Prosim vas, da se držite časa dveh minut za vaše prispevke, kajti gospod veleposlanik eh, je tudi vezan na določen čas. In Seveda se je veliko kolegov prijavilo k razpravi, zato vas res prosim, da se držite časa. Prvi je na vrsti kolega Bernan, ki je predsednik eh, delegacije Evropskega parlamenta za sodelovanje z Afganistanom. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn taal. Uh... Ik ben goed in het Nederlands, ik heb het in mijn taal. Poslušal sem gospoda Sekvija in zelo me je navdušil njegov pogum in njegova analiza. Je zelo previden, vendar tudi zelo jasen. Ampak to je njegova vloga. Imam pa tri vprašanja, na katera se bom omejil. Prvič. Govorili ste o varnosti EU-polu in o ulogi Evropske unije pri okrepitvi afganistanske poli, policijske sile, da bi okrepili afganistansko varnost. Di se mi, da to ni vprašanje samo koliko Evropa počne in s koliko ljudmi to počne, ampak gre tudi za vprašanje, kaj je afganistanska policija zdaj in kaj bi morala biti. Ali bi se morali prizadevati za model Združenih držav, naprimer nekakšna uniformirana policija, enotna policija, ali si želimo policiste, ki patrolirajo po delih Amsterdama, ki pri odločitvi o tem, ali bodo nekoga prijeli, priprli, uporablja lastno presojo. Mislim, da je evropska zamisel policijske sile najboljša, kajti takšen model kaže največ spoštovanja do državljanov Afganistana in v preteklih letih je to manjkalo. Izgubili smo že toliko kredibilnosti v tej državi in mislim, da bi to bilo zelo pomembno. To je bilo torej moje prvo vprašanje. Kaj pa razumete pod konceptom, da bi Afganistancem samem pri rekonstrukciji dali večjo vlogo, kako bi poskrbeli za boljši prenos teh pristojnosti in kje bi potegnili črto med ljudmi, komu damo pristojnosti v smislu Afganistancev in, Afgan in Talibanov. Mm. Prekoračili ste ta čas, gospa kolegica Kilman ima, oziroma kolega, Kilman, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gospod veleposlanik, hvala lepa za vašo zelo podrobno predstavitev. Umes, umenili ste, da potrebujemo upanje in da moramo zmagati na področju čustev in razuma. To je res in to velja tudi za tiste države, ki so vključene v operaciji v Afganistanu. 25 evropskih držav ima svoje sile v Afganistanu. To je zelo obsežen konsens, zelo obsežna politična podlaga. Stave so zelo visoke, ampak upanja pa je tudi v Evropi vedno manj. Zanima me, kakšen je vaš vtis o možnih alternativah za trenutnega predsednika. Zdi se, da so se američani in ameriška administracija odločili, da je gospod Karzaj zmagal, ne glede na vse komplikacije, ki jih poznamo. Ampak trajnostna demokracija temelji na kredibilnih alternativah. Zato me zanima, ali obstaja kakšna kredibilna alternativa za gospoda Karzaja. Pred približno 20 leti smo na Zahodu govorili, da moramo podpreti Gorbačova, kajti alternative ni. Potem je prišel Jelcin in potem smo spet rekli, podpirati moramo Jelcina, kajti alternative ni. V Le Figaroju danes je nekdani šef obveščevalne službe Pakistana rekel, da Mullah Omar in gospod Karzaj prihajata iz enakega mesta in iz enakega plemena zato sta težko v še tesnejših odnosih. Veliko denara smo namenili tudi uračanju beguncev. Zanima pa me, ali se bo takšen proces sedaj začel izvajati. Hvala, poslanec Kila. Besedo ima kolega Arlaki dve minuti. Grazie, grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsednik. Dragi prijatelj Siki mislim, da lahko sprejmemo ta poziv za okrepitev prisotnosti Evrope v Afganistanu. In zelo sem cenil predvsem uh, uh, glede tega, kakšne pozitivne uspehe lahko dosežemo, uh, ker moramo seveda pomagati tem državam, ki toliko trpijo. Samo nekaj vprašanj. In prosim, da pač po možnosti odgovoriš na to. Uh, in da nam tudi poviš svoje mnenje. Prvo, prvo, prvo stvar in gre za bolj težka vprašanja. Torej, partnerstvo. Uh, slišali smo, da je to zelo pomembno za Afganistan. S, kakšnim, s kakšno vlado, s kakšnimi osebnostmi ki bi jih vključili torej v vlado oziroma tudi v eh, administracije. Torej, koliko možnosti imamo s, to, s tem vključevanjem doseči rezultate? Mislim, da so alternative. Politika mi je pokazala, da so v politiki zmeraj alternative. Torej, so določene ideje o tem, kaj storiti tudi brez Karsaja in z drugo eh, vrsto koalicije. Torej, ali obstaja taka alternativa? Protim, nisi govoril toliko o drugah. Vprašanje alternativnih pridelkov, torej kakšni načrti obstajajo v eh, strani Evrope in tudi ZDA. Hvala gospodu Arlakiju, ki je bil krajši, kot eh, bi imel časa in naslednje na vrsti. Gospod Rauti. Gospod Hautala. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation. Oprostite, poslušala sem finsko tolmačenje, ampak niso omenili mojega imena. Torej, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Mislim, da se vam moramo zahvaliti za to, da opravljate uh, to izjemno težko nalogo v pododboru za človekove pravice v tem parlamentu. Smo nedavno imeli tukaj govornike iz Afganistana, ki so nam povedali zelo veliko zanimivih stvari. In želim vas prositi za komentar o nekaterih stvarih, ki smo jih slišali. Naprimer, imeli smo gospo Rachel Reed, ki je predstavnica Human Rights Watch iz Kabula in povedala nam je, da je bila zelo zaskrbljena nad možnim vplivom na človekove pravice v zvezi z možnim dogovorom s talibani. Zanima me vaše mnenje o tem. Slišali pa smo tudi iz mreže, ki analizira razmere v Afganistanu, iz tukaj v Bruslju. Povedali so v zvezi z odborom za preučevanje goljufi pri volitvah, da se morajo upreti pritisku vladnih uradnikov. Zanima me vaše mnenje tudi o tem. In tretjič, če iščemo možnosti za stabilizacijo stanja, medtem pa želimo izboljšati stanje na področju človekovih pravic, ali bi lahko policijska misija EU več pozornosti namenila usposabljeno na področju človekovih pravic, pravic žensk, zato da bi okrepili tiste urednote, ki jih želimo širiti mi in vi v Afganistanu. Hvala. Hvala, poslanki avtoli. Eh, Beseda ima kolegica Lösing dve minuti. Ja, auch ich möchte mich erstmal Tudi jaz želim najprej zahvaliti za obširno predavanje. Postavljajo se mi nekatera vprašanja in želim se navezati na kolega, ki, je, ki vodi eh, delegacijo za Afganistan. Torej, želim eh, spraš, vprašati, kakšna naj bi bila prihodnost e, e, afganistanske policije. E, o tem smo že govorili in rekla sem, da imamo inštruktorje EUPOLA, ki so iz vrste francoske, e, francoske policije oziroma tudi italijanske policije. E, ampak eh, to so pravzaprav paravojaške policijske zveze in se sprašujem, ali je to res zgled za afganistansko policijo. In eh, zdi se mi, da to ne bi bil pravi korak v smer demokratičnega razvoja torej eh, k razvoju civilnega policijskega aparata, to sploh nima nič skupnega s tem, kar si v Evropi predstavljamo pod policijo in tudi ne, kar so naše vrednote. Potem je kolega tudi vprašal nekaj o organizaciji vojne. Tudi tu sem zelo zaskrbljena, kar zadeva prihodnost razvoja v tej državi, če si ogledam, kakšno vlado in kakšno državo imamo v Afganistanu. To je vlada, ki zelo tesno sodeluje z eh, vojnimi zločinci, ki ima malo podpore v, pre, med prebivalstvom in ta vlada naj bi potem z močno oboroženo vojsko, ki bo stala veliko denarja, ki bo predvidoma stala več denarja, kot eh, je sploh afganistanski proračun. Torej tu se res sprašujem, kako naj na ta način uspe, tako kot ste rekli, rekli gospod veleposlanik, da se napolnijo želoci, od kje ta denar? Torej, kakšen vpliv imamo uh, v okviru Evropske misije EUPOL na ta razvoj? Hvala, poslanki Lösing. Sedaj pa ima besedo uh, poslanec Prida dve minuti. Ehm, aș vrea să ehm, vă Hvala lepa in hvala za vašo predstavitev. Tri vprašanja vam želim postaviti. Omenili ste številne pozitivne vidike v zvezi z evropskim posredovanjem v Afganistanu, vendar zanima me, kateri je po vašem mnenju najbolj pozitivni vidik? Kje mislite, da smo dosegli največ napredka, kajti omenjali ste veliko stopnjo angažirosti strani EU in da smo veliko že storili, ampak kaj mislite, da je po vaše naš največji uspeh? Moje drugo vprašanje zadeva odnos med NATO in EUPOLom. Prosim, povejte nam, kateri so ključni vidiki tega sodelovanja. In ali morda obstaja kakšne težave pri tem sodelovanju. In tretje vprašanje, ločevali ste med spravo in vključevanjem, vključenostjo in vem, da gospod Karzaj pogosto govori o spravi. Zanima pa me, ali se morda s tem ne strinjate oziroma imate nestrinjanje z gospodom Karzajem? Hvala in zadnji v tem prvem krogu je poslanec Objosom. dijo usted al tomar posesión de su dificilísimo encargo embajador. Hvala. Gospod veleposlanik. Vem, da se nahajate v težkem položaju. Govorili ste o potrebi, da bi uskladili evropska plemena in danes je osma obletnica vojaških, začetka vojaških operacij v Afganistanu. In razprava se sedaj krepi o tem, kako bi dosegli kohezijo. Vsi imamo svoje mnenje, ampak mislim, da se vsi strinjamo z prognozami in sicer, da bo Evropa še dolgo prisotna v Afganistanu in v tem dolgem obdobju v Afganistanu bomo morali natančno in jasno opredeliti svoje prednostne naloge. In tudi to, kako jih bomo predstavili. Strinjam se z vami, da moramo osvojiti srca in razum. Ampak, če želimo doseči to, moramo osvojiti ali narediti nekaj tudi za želodce, naša prednostna naloga so srca in razum, ampak prevzeti moramo tudi odgovornost za vse ostalo. In ta odgovornost je, to odgovornost je gospa Brunland povzela zelo dobro, ko je povedala, da moramo izboljšati življenja vsakdanjega, vsakdanjega življenja Afganistancev. Norveška je bila v zadnjem poročilu na vrhu in Afganistan je na dnu in zato moramo ukrepati. Osnovno vprašanje, ki ga sprašujejo javnomnenjske raziskave, so hrana in zdravje. Zanima me, kje so prednostne naloge Evropske unije, kar zadeva izboljšanje katastrofalnega zdravstvenega stanja v državi. Hvala, poslanec Objolc, sedaj pa ima možnost eh, za odgovore. Veleposlanik Sikvi, hvala, gospod predsednik. Eh, zelo kratek bom. Kar zadeva policijo in varnost. V Afganistanu poznamo izraz in sicer tihi tsunami. To pomeni, da vsak dan v povprečju ubijajo 4, 5 ali 6 policistov. Ubijajo jih uporniki. In zakaj tihi? Zato, ker o tem nihče ne govori. No, skoraj nihče. Če imate možnost brati časopis The Guardian, se je pred nekaj dnevi v njem značno poročilo, v katerem je navedeno prav to. Izkoristil bom možnost, da odgovorim še na eno drugo vprašanje, ki je s tem povezano. Danes je država v taki situaciji, da potrebujemo oboje. Zagotoviti moramo možnost za to, da obdržimo določena območja z uporabo policijskih sil, ko so določena okrožja očiščena, zato da lahko gradimo. Kajti najbolj uničujoče za Afganistance je, ko okrožje očistimo tako rekoč, potem pa ni nikogar, ki bi to okrožje obdržal varnostne sile območje zapustijo in talibani se preprosto vrnejo. To je tudi psihološko zelo uničujoče, ampak jasno je, in to je naša vizija, da potrebujemo policijo, ki bi lahko bila naslednja. Prvič, da je sposobna učinkovito sodelovati s sodstvom, kajti Nobenemu ne, ne moremo soditi, če ga policija ne aretira. Velja pa seveda tudi obratno. Vzpostaviti pa moramo zaupanje v to, kdo predstavlja varnostne sile v mestu. Tega sicer nisem omenil, to je moja napaka, ampak EUPOL je zelo pomemben tudi pri reševanju neke druge težave, in sicer korupcije v policiji. Nov minister, ki ni več tako nov, ampak nov minister za notranje zadeve, je povedal naslednje. Če rešimo vprašanje korupcije v policiji, potem bomo imeli možnost doseči velik korak naprej, kar zadeva problem korupcije in Eupol si prizadeva prav za to. Kaj zadeva termin afganizacije? To pomeni dve stvari in sicer prenos določenih dejavnosti v roke Afganistancev, še posebej varnost. In drugič, dejansko izvajanje koncepta, ki je ključnega pomena in sicer vzajemna odgovornost. Vzajemna odgovornost lahko obstaja samo, če se postopek ustrezno izvaja. Naprimer, po pariški konferenci v Afganistanu in to so ponovili tudi v haški konferenci, namreč povečanje usmerjanja tujih sredstev v proračun Afganistana. To je afganizacija. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da mora vlada dobro izkoristiti ta tuja sredstva. To je vzajemna odgovornost. Rekel bi, da če si prizadevamo za ti dve smeri, potem bo napredek mogoč. Mimo grede pa želim povedati še nekaj. Včasih se mi zdi, da govorimo o strategiji, o izhodu iz Afganistana ali umiku, ampak mislim, da je to strategija, ki bi jo morali imenovati prehodna strategija, kajti smo v prehodni fazi, kajti dolgo časa bomo tam, ampak nekatere osnovne dejavnosti dobro delujoče države, to vključuje tudi varnost, to mora biti v rokah Afganistanca. Možne alternative za Karzaja. Če povem odkrito, so me že na začetku volilnega postopka vprašali prav to. Moj odgovor je vedno enak. Konec koncu se morajo Afganistanci odločiti, možnosti za to imajo in to bi tudi morali storiti. In če želijo, da bo njihov vodja v njihovih očeh kredibilen, potem ga morajo izbrati sami. Najboljša alternativa je tista, za katero se bodo odločili Afganistanci sami. Kar zadeva begunce. Mimo grede še nekaj. Karzaj in Mulomar ne spadata v isto pleme, kajti Karzaj je tehnično gledano Durani, medtem ko je Mulomar Gilzaj. To je drugačna konfederacija plemen. Oba pa prihajata iz Kandaharja. In sta iz podplemena Otakijev. Torej, načeloma to ne bi pospeševalo stiko, ampak kar zadeva begonce, to je pomembno vprašanje. Mislim, da je to postalo zelo pomembno vprašanje na dnevnem redu. In dodati želim tudi, da so evropske države zelo dobrodušne v zvezi s tem. Kajti Afganistan nekaj let ni bil deležen največje pozornosti. Ampak v teh volitvah računamo, da je 900 tisoč oziroma milijon, od 900 tisoč do milijona ljudi ni moglo voliti preprosto zato, ker niso bili v državi. Zelo sem vesel, da ste postavili to vprašanje, kajti to bo ključnega pomena za prihodnost. Torej, eh, hvaležen sem za ta vprašanja in nasprotju s temu, kar eh, se običajno domneva. Torej, jaz zastopam 27 držav članic eh, in 27 držav članic. Eh, seveda je težko zmeraj to uskladiti, o diplomatih se reče, da eh, morajo se zaviti tudi v neko diplomatsko govorico, to je pri 27 državah zelo težko. Torej, kar sem, eh, eh torej, glede volitev, eh, mednarodna skupnost in tudi Evropska unija so zelo jasno izrazili eh, neko zasnovo, nek koncept. Eh, ki se, se mi zdi, tudi zelo resno upošteva eh, strani vseh afganistanskih politikov in sicer, da nova vlada eh, se mora ozriti predvsem v prihodnost in ne toliko v preteklost. Eh, torej, to pa naj ne ostane samo slogan. Vlada, ki je danes eh, v funkciji, je v zadnjih štirih, petih letih Eh, dokazala, da ima zelo profesionalne ministre. Torej to, kar si pričakujemo, da za novo vlado je, da bi ministri, ki so izkazali to profesionalnost, da bi lahko še naprej nadaljevali svojo svoje delo in da bi bili del tega novega političnega sistema, ki bo rezultat teh volitev. In število teh profesionalcev seveda se lahko poveča. To so seveda zelo optimistična pričakovanja, kar zadeva vprašanje drug. Nisem o tem zavestno govoril, kajti eh, pričakoval sem to vprašanje. Mislim, da je treba gledati to stvar v vsej kompleksnosti. Ne gre, tudi če si ogledamo ekonomske podatke, ne gre samo za vprašanje, ki bi zadevalo torej, alternativne pridelke. Vi veste, da je to seveda bistvenega pomena, ampak to, kar potrebujemo, je, da se alternativnim pridelkom omogoči dostop do trga. In tu smo dosegli določen napredek, naprimer z olčnim oljem in tako naprej. Vendar je problem, problem obstaja še naprej. In optimisti smo, da se bo nova vlada eh, re, eh, posvetila rešitvi tega problema. Seveda je treba uh, še narediti nekaj korakov po teh stopnicah. Uh, gre za dva pojava predvsem. Torej na eni strani krimen, kriminaliteto, ki je nad eh, to proizvodnjo drug in ki je tudi transnacionalnega značaja. In drugo vprašanje je to, torej Afganistan danes lahko proizvede heroin. Kaj to pomeni? Da je v stanju, da eh, proizvede kemijske eh, prekursorje. In to pomeni, da je tu treba vzpostaviti eh, sodelovanje s tistimi državami, ki, bi lahko, eh, ki so lahko tudi tranzitne države in predvsem tudi tistih, ki so vir tih prekursorjev. Kaj ti vemo, da je transport eh, več ton eh, prekursorjev nekaj, kar se vidi in razen tega je treba prekoračiti različne meje in tako naprej. Torej, eh, o tem vedno bolj se zavedamo, da potrebujemo organiziran pristop za rešitev tega problema. Torej, kar zadeva istribljanje teh gojenja drug sedaj pravimo, da bi mogoče nekatere, eh, nekatera območja vendarle ohranili tudi za eh, gojenje. Kar zadeva policijske sile. Mislim, da sem že podal oceno. Ampak želim povedati še naslednje ta domnevna razdrobljenost, ki bi jo lahko dosegli, če bi upravljali različne modele brez koordinacije, to je jasno. Imamo IPCB, to je nekakšen geogram in sicer to združuje vse tiste, ki sodelujejo na področju izobraževanja. To so američani, Evpol in tudi druge države. Moram povedati, da se mi to zdi pomemben uspeh. Poveljnik Evpola je predsednik tega organa IPCB-ja in to je neke vrste strateška skupina, na tehnični ravni v tem organu. Omeniti pa moram tudi, da obstaja izjemno visoka stopnja sodelovanja med vsemi akterji. Če tudi se pristop razlikuje, mislim, da uspešno rešujemo problem koordinacije različnih pristopov. Storiti je mogoče seveda še več, ampak mislim, da smo na pravi poti. kar zadeva vprašanje, kater je bil naš največji uspeh. Nekaj, kar mnogi menijo, da je zgodba o uspehu, je to, kar Evropska unija počne na področju zdravstva. 80 odstotkov Afganistancev danes že pokrivajo zdravstvene službe. Če pomislite na to, da je bil pred tremi leti ta odstotek približno 30 odstotkov, potem lahko vidimo, da je to resnično velik napredek. Napredek smo dosegli tudi na področju tistih temeljnih storitev, ki jih mora država zagotavljati. Šel pa bi še naprej. 21. septembra torej pred le nekaj tedni, se je izvajala kampanja za cepljenje tudi na območjih države, kjer so uporniki zelo prisotni. To je že drugo leto zapored. Kaj to pomeni? Pomen zagotavljanja osnovnih storitev, naprimer cepitev, velikim skupinam ljudmi, še posebej tistim, ki so prikrajšani, naprimer otrokom, to izvajamo tako uspešno, da celo uporniki sodelujejo s tem. Cepimo namreč proti otroški paralizi. Rekl bi, da je največ uspeha doseženega tam, če se sedaj še ni mogoče videti naprimer tisto, kar počnemo na področju vladanja, še posebej na lokalni ravni. Sodelovanje NATO-EUPOL. Na lokalni ravni ljudje razumejo, da ali bomo veseli skupaj ali bomo pa veseli ločeno. NATO zagotavlja namestitev, za sile Evpola in tudi za, za skupine za rekonstrukcijo okrožje. Imamo pa tudi možnost za 80 odstotno financiranje programov PRT. Ne gre za sodelovanje na uradni ravni, ampak za sodelovanje, ki kaže na to, da poskušamo rešiti vprašanje razdrobljenosti mednarodne prisotnosti v Afganistanu. Govorili ste tudi o tem, ali razumem evropska plemena. Povedal vam bom zgodbo. Prvič, ko sem srečal Karzaja v svojem novem mandatu, me je vprašal, kaj je vaša naloga, ne razumem. In poskušal sem mu razložiti po najboljši moči, kaj je bila moja naloga. Rekl sem mu, gospod predsednik, Evropa je na nek način kot Afganistan. Obstajajo različna plemena. Od časa do časa se sestanemo v Bruslju in sprejemamo pomembne odločitve. In Moja naloga, kar zadeva Afganistan, pa je, da poskušam spraviti plemena. Potem je rekel, dobro, to je tako kot moja naloga, sedaj pa razumem. Torej, Hvala, sedaj pa sledi drugi krok, ampak eh, opravičujem se kolegom ne morem tega prepričiti, eh, da bo eh, do imeli samo eno minuto časa za govor, kajti gospod Siki mora potem tudi še odgovoriti na vprašanje in mm, najpozneje ob 16.45 mora gospod Siki ne zapustiti. Torej, prosim vas, da postavite samo eno vprašanje, usmih je še na seznamu. Eno minuto, gospod eh, Kasulides. Thank you, chairman. <clears throat> hvala, gospod predsednik. Očitno je, da morajo sile NATO in pa sile Evropske unije odstati v Afganistanu, dokler ne bomo prepričani, da Afganistan ne bo več varno zatočišče za mednarodne teroriste. Nova politika boja proti upornikom terja več vojakov, tudi več smrti in potrebno bo še več vojakov v Afganistanu. In uh, sami ste rekli, da mora biti nova vlada verodostojna in da mora pokazati odgovornost in zavezanost. Bojim pa se, da vlada, ki sodeluje v gljufiji na taki ravni, eh, bo zelo težko odgovorna in verodostojna vlada. Če bo prišlo uh, do uh, drugega kroga bo morda drugi kandidat bolj verodostojen. Aler. Hvala lepa, gospod Taler. Eh, grazie, prezidente. Hvala, gospod predsednik. Na bolj strateški ravni. Eh, zanima me, gospod ambasador Seki, vaše mnenje o preprostem vprašanju. Ali se vam ne zdi, da naša vojaška prisotnost v Afganistanu najbolj priliva olja na ogenj k rasti moči upornikov in talibanov. Ali se vam ne zdi, da je morda prišel čas za inteligenten umik vojaških sil iz Afganistana? Glede na to, kar ste nam povedali, je bilo pred letom ali dvema bolje. Danes je slabše, tako na področju varnosti, kot na področju zadovoljstva oziroma utrujenosti. Ali kakšna, kaj bi bil razlog, da bi bilo čez leto dni ob isti strategiji bolje? Verjetno je zadnji čas, da najdemo alternativno strategijo, integriramo, kar se da ne ekstremnega integrirati v Afganistanu in pustimo, da vodijo stvari po svoje in se izgubimo in izgubimo iluzijo, da lahko mi upravljamo to državo. Hvala. Un minuto all'onorevole. Eno minuto, gospod Van Balen. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je manj pomembno, ali mi mislimo, da so bile volitve v Afganistanu verodostojne. Eh, in sprašujem gospoda ambasadorja, ali. Eh, izid teh volitev predsedniku Karzaju v lastni državi daje dovolj vrodostojnosti. Hvala. Hvala, gospod Van Balen. Besedo ima gospa Lokbiler. Eno minuto. Danke, Hvala, gospod predsednik. Rada bi se navezala na poročilo o volitvah eh, strani mednarodne oziroma neodvisne agencije za človekove pravice. Smo slišali, da v primerjavi z letom 2005 veliko žensk ima volilno pravico, ampak so razočarane nad razvojem dogodkov in zato niso šle na volitve. E, to je posledica slabe varnosti, pa tudi neuresničenih obljub, kajti e, slišali smo, da Eh, je mednarodna skupnost, tudi Evropska unija, šele veliko prepozno začela razmišljati o mm, tem, da bi zagotovili, da bodo ženske lahko dejansko tudi varno odšle na volitve. Eh, torej, eh, zanima me, na kakšen način bi lahko poskrbeli za to, da bodo ženske lahko varno šle na volitve naslednje leto, ko bodo na programu parlamentarne volitve. Hvala. Besedo ima gospa Umen Reuten. Eno minuto. Voorzitter,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 da mora Evropska unija postopoma zmanjševati svojo prisotnost, ampak eh, pred države ne moremo preprosto zapustiti. Torej, kakšen dogovor imate z američani, kar zadeva eh, prehodno obdobje? Naslednji govornik je gospod Svoboda za eno minuto. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik. Imam samo eno vprašanje. Zato, da opravljate svoje delo, oziroma zato, da Evropa opravlja svoje delo, kako dolgo bo še potrebna močna eh, prisotnost. Eh, razumem, govorili ste o določenih rdečih črtah, ampak eh, koliko časa bo še potrebno, da ima vojska tako pomembno vlogo? Dve leti, tri, pet, to bi me zanimalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Svoboda. Besedo ima naslednja govornica, gospa Šake. Najlepša. Hvala. Ne dvomim o tem, da so eh, plemena veliki ziv tako eh, tukaj kot v Afganistanu. Eh, govorili ste o nezaupanju do institucij. Zanima me, kar zadeva naše enote, ki so tam nedvomno z najboljšimi nameni, da bi ustvarili več varnosti in boljši položaj za afganistansko ljudstvo. Ampak eh, vedno znova slišimo najrazličnejše tožbe na račun partnerskih organizacij, s katerimi sodelujejo, slišimo o goljufijah in podobno. In zanima me, kakšne imate jamstva za to, da ljudje. Eh, naši ljudje, ki so tam na nek način posredno ne sodelujejo pri kršitvah človekovih pravic in pri goljufiji. Hvala, Allah. Hvala, gospa Šak. Besedo ima gospa Lunaček. Eno minuto. Yes, thank you. Uh, Seki. Hvala. Gospod Seki, uh, rekli ste, da so Afganistanci tisti, ki se morajo odločiti, kdo bo njihov predsednik, ampak v zadnjem času smo slišali, da prihaja do uh, um, nekakšnega razhoda med uh, NATO in uh, da je moral pred, vodja misije oditi uh, zaradi obtožb o goljufiji in uh, zelo me skrbi, ker je očitno uh, tudi ZDA in uh, tudi Evropa se odločila, da, da se ne bodo ozirali na to in da bodo pač vseeno sodelovali s krzajem. Ampak eh, zdi se mi, da bi bilo potrebno to preučiti in da ne moremo preprosto sodelovati uh, z njim, ne glede na to, kaj se je zgodilo. Uh, potrebno je preiskati te obtožbe. In, uh, preprosto ravnati, kot da se ni nič zgodilo, ni najboljši način. Hvala, Hvala gospa Luneček. Besedo dobim. Naslednji govornik, gospod Pasku, kot podpredsednik, dobi 30 sekund več. Zdaj, eh, Najlepša hvala in najlepša hvala za vašo predstavitev. Eh, sam imam vtis, da dlje, kot bomo ostali, eh, teže bodo stvari. Če naprimer vzamete položaj talibanov 2001-2002 in ga primerjate z sedanjim položajem, vidite, da so se talibani vrnili in da e, smo zaradi tega v težjem položaju kot pred leti. To je samo eden od kazalnikov. Moje vprašanje pa je. Eh, v kolikšni meri smo dejansko upoštevali afganistanske tradicije eh, pri tem, Eh, ko se odločamo, kaj jim poskušamo ponuditi, torej državo, institucije, policijo, eh, vse tisto, kar naj bi sodobna država imela, zato da bi preprečili, in to je naš cilj, da bi Afganistan ponovno eh, postal zatočišče za teroriste. Hvala. Hvala lepa. Kljub temu, da ste imeli bonus 30 sekund, ste ostali v roku. Gospod Sekuj, ravno časa imamo dovolj, da odgovorimo v 15 minutah. Izvolite. Najlepša hvala. Preden začnem odgovarjati na vprašanja, je morda nekaj, kar sem prej izpustil in eh, kar je zanimivo, pa tudi pomembno. Eden od poslancev me je vprašal, kako eh, združujemo spravo in temeljne človekove pravice, sploh ko gre za pravice žensk. In eh, rad bi povedal zgodbo, ki je pove marsikaj. Eh, tisti, ki mi je najbolje pojasnil, zakaj pravzaprav gre, je bila poslanka v enem od okrožnih svetov, ki je rekla, poglejte, Eh, če sprava pomeni, da sama ne bom več sedela v tem svetu, eh, da, eh, ne bom, da moje hčere ne bodo več hodile v šolo, potem lahko to kar pozabite. Če pa bom lahko še naprej aktivna v politiki, potem se lahko o tem pogovarjamo. In to je ena od tistih rdečih črt, o katerih sem govoril prej. Zato, da Eh, bom prihranil nekaj časa, bi rad nasplošno povedal nekaj, kar zadeva goljofije. Ja, priča smo obsežni razpravi tudi v zvezi eh, z misijo OZN v Afganistanu. V mojem mandatu je jasno zapisano, da med drugim eh, podpiram tudi misijo v nama in to poskušam tudi početi in uh, počnem pač to po svojih najboljših močeh. E, zame je ta zgodba zelo žalostna, tudi zato, ker sem osebno prijatelj e, z ljudmi, ki so vodilni. In sam bi pogledal na ta problem na drugačen način. Jasno je, da ne moremo sprejeti nepravilnosti in goljufije. Če me sprašujete, ali je do nepravilnosti prišlo, je moj odgovor jasen, da. Če me sprašujete, kakšne so razsežnosti teh nepravilnosti, pa je moj odgovor ne vem. In čakam, da bodo institucije, ki so za to pristojne, eh, še posebej eh, komisija za pritožbe nad volitvami, ki sestavlja pet članov, Eh, torej čakam, da bo ta institucija preiskala vse obtožbe in potem bom lahko oblikoval svoj zaključek. Eh, tisto, česar ne želim storiti, je, da bi rekel, da podpiram proces, ki, kot sem že povedal, eh, temeli na neodvisni volilni komisiji in komisiji za pritožbe ker bi na ta način uh, nekako spodkopal verodostojnost celotnega uh, izida, ne glede na to, kakšen bo. Eh, kar zadeva verodostojnost predsednika, naj iskreno povem, da bodo na to odgovarjali Afganistanci in najbolj zgovoren način, kako lahko to storijo, je s glasovanjem na volitvah. In kar pa zadeva pač obtožbe, tukaj komisija izvaja preiskavo. Potem vloga žensk. Naj povem, da je vloga žensk v politiki v Afganistanu ključna. Afganistanske ženske, eh, poslanke, parlamentarke, so in eh, to je moje mnenje in zanj prevzemam eh, vso odgovornost, bistveno boljše od svojih moških kolegov. Oscar Wilde eh, bi rekel, to je moje mnenje in z njim se strinjam in nisem edini verjetno. Res je, da udeležba, kot kažejo številke, ki smo jih dobili, kar zdeva ženske, eh, je bila dokaj nizka, ampak število izvoljenih ženskih predstavnic v okrožne svete je više kot pri prejšnjih volitvah in mislim, da je to dobra novica. Eh, kajti na lokalni ravni se pojavljajo različni pritiski, ki se jih zelo zavedamo kaj narediti, da bi okrepili vlogo žensk pri naslednjih parlamentarnih volitvah. Ehm, kot sem že povedal, mislim, da je tu eh, odgovornost mednarodne skupnosti in odgovornost afganistanskih institucij. Hkrati pa je to tudi odgovornost parlamentarcev drugih držav. In razlog, zakaj sem vas pozval, da Eh, bodite bolj prisotni eh, v afganistanskem parlamentu, je ravno zato, zato da bi dali moč eh, ženskam in te ženske so zelo pogumne in to so ženske, ki lahko veliko prispevajo, veliko doprinesejo k razvoju svoje države. Eh, absolutno se strinjam, da države ne smemo zapustiti in eh, da bomo tej državi verjetno zavezani še kar nekaj let. Vprašanje pa je, eh, kaj bo z našo vojaško prisotnost, koliko časa bo ta še trajala. Ne vem, ker nisem general in ne moram napovedovati prihodnosti. Rad pa bi povedal nekaj drugega. Okrepiti moramo proces afganizacije varnosti, kajti to je predpogoj za to, da eh, lahko začnemo govoriti o umiku. Kar zadeva goljofijo, mislim, da sem že odgovoril. Afganistanske tradicije, kakšno je torej eh, ravnovesje med eh, našimi in njihovimi vrednotami? Mislim, da je odgovor ponovno v Afganizaciji. V Afganistanu sem preživel pet let, ampak tisto, kar sem izkusil oziroma kar čutim, je eh, vedno večji ponos Afganistancev na vseh ravneh, eh, zato ker eh, postajajo sami svoji gospodari in so vedno bolj vključeni v Eh, vladanje svoji državi. Eh, in to ne samo v odnosu do tujcev, tujcev v smislu zahodnjakov, ampak naj vam povem zanimivo zgodbo. Imam prijatelja, ki je um, poveljnik na, v, v eni od zelo težavnih vzhodnih provinc in uh, vsake toliko časa me uh, obišče in uh, tudi leta 2005 mi je bil zelo pomoč, ko sem se ukvarjal z ugrabitvijo neke italijanske državljanke in njegove obiske izkoristim za to, da eh, ga poprašam po njegovem mnenju. In eh, zadnjič sem ga samo vprašal, eh, kaj misliš o spravi. In rekel je, razlikovati moramo med afganistanskimi talibani in tujimi talibani, kajti v moji provinci je kar veliko število tujih talibanov, ki prihajajo iz drugih območij onkraj meje in uh, nočejo jih, ker so tujci in uh, na nek način uh, se mi zdi, da uh, se Afganistanci vedno bolj zavedajo svojega potencijala in da vedo, da je skrajni čas, da začnejo sami voditi svojo državo. meni. Uh, Dobro. Zahvalimo se veleposlaniku Sekuju. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo učinkovita, korisna, poglobljena. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom in seveda zahvaljujem se veleposlaniku, ki je na tako zelo kompleksna in široko zastavljena različna vprašanja odgovarjal tako učinkovito. Kot ste spomnili na začetku svojega prispevka, in to sem povedal tudi jaz, se danes začenja sodelovanje med vami in našim odborom. To sodelovanje se bo nedvomno še nadalje razvijalo, še bomo v stiku in eh, v veselje nam bo, da se bomo še videvali, se pogovarjali o temah, pa ne samo to. Želimo tudi dati naš prispevek, kajti želimo, da bi v tem težavnem območju sveta unesli demokracijo in dosegli gospodarsko blaginjo ter možnost, da bi ljudje živeli končno v civiliziranem okolju. Še enkrat hvala lepa. S tem prekinjam današnjo sejo. Nadaljevali bomo s tem, da bomo govorili o kandidatih za nagrado Saharov kolegom iz odbora za razvoj želimo dati priložnost, da se nam pridružijo ob 17.15 za zaprtimi vrati.